Ja, liebe Kolleginnen und Spoštovane kolegice in kolegi. Otvarjam sejo odbora za nadzor nad proračunom v, na novo izvoljenem Evropskem parlamentu. Čestitam vsem novo izvoljenim poslankam in poslancem preden gremo na dnevni red, bi se rad vsem zahvalil za dobro sodelovanje v zadnjih dveh letih in pol. Mislim, da nam je uspelo postoriti kar veliko. Nadzor nad proračunom je osrednjega pomena za demokratični nadzor, kot tudi zelo pomemben inštrument v Evropskem parlamentu, ki smo ga dobro izrabili. Najlepša hvala vsem, s katerimi sem sodeloval v zadnjih dveh letih in pol. Ja, damit kommen wir. Sedaj gremo na izvolitev novega predsednika odbora za nadzor nad proračunom. Naj vas opomnim na to, da gre za to, da izvolimo predsedstvo odbora. Najprej izvolimo predsednika, potem pa še štiri podpredsednike v skladu z našim poslovnikom, z 204. členom poslovnika. Torej, če imam prave informacije, da vidimo, kdo so tukaj nadomestni člani iz politične skupine EPP vemo, kdo so. Gospod Vanderkamp in gospa Petera, stana mestna člana. Aha, gospod Piper, Markus Piper je torej namestni član. Okay. Um, v bližnji skupini SD imamo tri poslance, ki jih nadomeščate, se pravi tri nadomestne člane. Kdo so namestni člani splične skupine SD, gospa Jotova? Mm, okay. Mrs. Jotova, iz ustila. Ja. Mr. Katalin. Katalin. Gospod Katalin. Gospod Niedermüller je tukaj. Hvala lepa. Skupina EKR. Gospod Kölmel je nadmestni član. Gospod Črnecki je tukaj. Nadomeščate gospoda Bredborna. Torej. Hvala. Iz skupine ALDE so vsi tukaj. Skupina GUE. Gospod De Jong in gospa Kari mhm, je ni. Zeleni, bar Stajas in gospod Šolte sta tukaj, je te, gospod Arnold je tukaj. In gospa Began. In samostojnih poslancev pa je tukaj gospod Aljo. Sedaj gremo na izvolitev. Prosim za kandidature. Gospod Saloma. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, v imenu skupine EPP. Predlagam kandidatko gospod Ingeborg Kresle. Za predsednico odbora najlepša hvala. Ima še kdo kakšen predlog? Ne. Če ni nobenega drugega kandidata. Lahko izvolimo predsednico s ploskanjem. Se strinjate? Torej, čestitam gospe Inge Gresle. Kje je sedaj predsednica odbora za nadzor nad proračunom? Želim ti vse najboljše in veliko uspeha pri tem delu. Torej, predajam sedež na novo izvoljeni predsednici. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Spoštovani kolegice in kolegi, najlepša hvala za izkazano zaupanje. Upam, da bom izpolnila vaša pričakovanja. Rada bi se zahvalila tudi gospodu Teurerju za zadnje dve leti in pol. Zelo dobro je vodil ta odbor in veliko storil za sloves v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala, Mihajl. In zelo smo veseli, da boš še naprej član tega odbora. Nadaljujem z dnevnim redom. Izvolitev podpredsednika imamo kandidate. Ordnung muss sein, ja. Es war Red pač mora biti. Torej, iz eh, španskega konca so me opozorili na to, imamo kakšnega kandidata na predloge za podpredsednike. Si, eh. Najprej bi vam rada čestitela gospa Gresle za vašo izvolitev, sedaj pa bi rada predstavila eh, kandidata za prvega podpredsednika in sicer predlagam gospoda Tereka Bogana. Najlepša hvala. Je še kakšen kandidat? Ne. Glede na to, da nihče ni zaprosil za tajno glasovanje, čestitam gospodu Bognu za izvolitev. Veselim se že najnega sodelovanja. Willkommen zum zweiten Vizepräsidenten. Gibt es Kandidaten? Sedaj gremo na drugega podpredsednika. Kdo ima kdo kakšen predlog za podpredsedujoče? Najlepša hvala. Predlagam za mesto drugega podpredsednika gospoda Igorja Šoltesa, ki je moj kolega, novo izvoljeni poslanec v naši skupini. Najlepša hvala. Ima še kdo kakšen predlog? kakšnega kandidata. Ne, nihče ni prosil za tajno glasovanje. Torej lahko izvolimo s ploskanjem gospoda Šoltesa. Prosim, da pristopite, gospod Šoltes. Veselim se že najnega sodelovanja. Sedaj tretji podpredsednik, gospod Teurer, najlepša hvala, gospa predsednica. V imenu skupine ALDE predlagam gospod Martino Labadejevo ima še kdo kakšen predlog? Ne, nihče ni prosil za tajno glasovanje, lahko izvolimo gospod Bajatovo s ploskanjem. Veselim se že najnega sodelovanja, prosim, pristopite k mizi. Še četrti podpredsednik. Za mesto četrtega podpredsednika predlagamo gospoda Sanika. Ima še kdo kakšen predlog, ni še ni prosil za tajno glasovanje, lahko izvolimo gospoda Niko na mesto četrtega podpredsednika. Prosim, da pristopite k nam. Najlepša hvala. Veselim se že sodelovanja z vami vsemi, z izvoljenimi v predsedstvo. razrešnico za Evropske inštitucije imamo še pred nami. Zelo se že veselim za našega sodelovanja na tem področju. To je zelo pomembno področje za naše davkoplačevalce. Imate zelo veliko možnosti eh, prispevka, da prispevate, da sodelujete in naši davkoplačevalci zelo potrebujejo vašo čim večjo angažiranost. Torej, gremo na tretjo točko na dnevnem redu. 22. julija od 9. do pol enih in od 3. do pol sedmih bo naslednja seja našega odbora. Upam, da vam bo sekretarjat razdelil gradivo za dobrodošlico, kjer boste našli najpomembnejše informacije. Če nihče nima nobene pripombe, je s tem seja zaključena. Veselim se že našega sodelovanja. Lepša hvala.